Sedaj pa sledi poročilo De Kaiser o razvoju in izgradnji države v Južnem Sudanu. Besedo dobi poslanka De Kaiser za štiri minute, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rada pridružila zahvalam kolegom, ki so z mano delali na tem poročilu. Hvala lepa poročevalcem v senci, tudi hvala eh, kolegom iz drugih eh, odborov, ki so dali dobre nasvete, zlasti seveda tudi eh, odboru za zunanje zadeve. Torej, tu gre za zadnjo državo v Afriki, ki je postala neodvisna. Tega je sedaj tri leta. Januarja pred tremi leti so pravzaprav. Prav imeli referendum in julija 2000. 11, tega se dobro spominjam, 9. julija 2011 so eh, razglasili neodvisnost in pet dni eh, pozneje so Združeni narodi eh, na generalni skupščini sprejeli državo kot eh, polnopravno članica. Torej, ta dostop eh, do neodvisnosti je bil podprt eh, od mednarodne skupnosti in. Eh, Eh, iz leta 2005. Eh, obstaja namreč mirovni eh, sporazum in s tem se je končala 22-letna državljanska vojna. Torej, tu imamo novo državo, ki je seveda ogrožena in ta država ima nafto, nima pa ničesar drugega. 88 odstotkov celotnega gospodarstva predstavlja nafta in eh, prebivalstvo pa tega eh, bogatstva od nafte ne vidi. Eh, torej, med Sudanom in Južnim Sudanom obstajajo napetosti in zaradi tega je mednarodna skupnost, so združeni narodi, ZDA in Trojka eh, Eh, ki jo sestavljajo ZDA, Združeno kraljestvo in Norveška ustvarili uh, forum v Washingtonu uh, leta 2013. Na ta način uh, želijo pomagati Sudanu, da ne bi uh, država finančno propadla. Uh, torej, to je država, ki ji ne gre dobro. Peti, 50 odstotkov uh, prebivalstva živi pod pragom revščine, torej nafta je pravzaprav edini vir dohodka, ni nobene raznolikosti eh, v gospodarstvu in Evropska unija težko pravzaprav pomaga države zaradi tega, ker pač ni podpisan sporazum iz Kotonuja in eh, v državi je velika težava tudi zaradi nepismenosti, ni nobene socialne varnostne eh, mreže, zelo velika je umrljivost otrok in žensk, zelo veliko eh, otrok eh, poročijo proti njihovi volji in tu obstajajo tudi zunajsodni zunajsodne usmrtitve in torej tu obstaja dejansko problem eh, z jezikom. 80 eh, različnih jezikov se govori eh, tu v tej državi, angleščine mnogi ne razumejo. Torej, obstaja nevarnost, da bi prišlo do nadaljne destabilizacije in vojne v Afriki. Obstaja ni. Ne... Eh, odstavek, ki predstavlja sintezo pravzaprav celotnega eh, poročila. To je odstavek 9 in tudi odstavek 11 v tem eh, poročilu in dejansko se sklicujem na ta dva odstavka, ker je situacija res komplicirana. Evropska unija je investirala 830 milijonov evrov v Sudanu, to je skoraj da ena milijarda in o tem se skoraj da ne govori. To je država, kjer naj bi prišlo do demokratskega preobrata in mi moramo državi pomagati, potrebna je boljša infrastruktura, eh, boljše upravljanje in seveda moramo pomagati državi na poti v eh, vladanje brez eh, korupcije, ki smo ji priča sedaj. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Gospod Stier. Hvala, gospođo predsednica. Hvala, gospa predsedujoča. Želim pozdraviti delo poročevalke, kar zadeva razvoj Južnega Sodana kot eh, član zunanje političnega odbora želim iz zunanje politične perspektive poudariti pomen Eh, službe za zunanje delovanje, predvsem pri medijaciji in pri vzpostavitvi boljših odnosov med Južnim Sudanom in Severnim Sudanom. In sicer predvsem zato, ker več kot 80 odstotkov ekonomije Južnega Sudana je odvisna od nafte in ta se lahko izvaža samo preko naftovoda čez Sibar. Vemo, kako je bil ta naftovod 15 mesecev do marca tega leta blokiran, predvsem zaradi slabih odnosov med Sibarom in Jugom. In tu je seveda tudi vloga Evropske diplomacije, da pomaga reševati take situacije. Kaj ti, če bi ta ekonomija se z izvozom nafte lahko razvijala, potem bi tudi drugi elementi, na katere je opozorila, na katere je opozorila poročevalka, lahko ustrezno reševali, ampak mislim, da je vse te vidike zelo dobro opisala v svojem poročilu. Hvala. Hvala. Gospod Kelly. Uh, it's not that long ago when we discussed uh Torej, ni še dolgo tega, ko smo razpravljali o Južnem Sudanu eh, četrtek popovdan pri kršitveh, kršitveh človekovih pravic. Danes pa spet govorimo o tej eh, zavizi Evropske unije in tudi Evropskega parlamenta, da pomagajo eh, pri reševanju problemov v tej krhki državi. In to je tudi pravilno tako. Mi smo tudi največji donator. Eh, človekoljubne pomoči na svetu in ta država potrebuje veliko pomoč, po, velike pomoči. Ta država ima veliko potencijala, vendar nima sposobnosti razvijati eh, tega potencijala. Ima veliko naravnih virov, vendar potrebuje ustrezno infrastrukturo, da se to lahko razvija. Zato mora naša pomoč biti namenjena predvsem vzpostavljanju te infrastrukture in zato pomembno pa je seveda tudi izobraževanje tako da eh, bo lažje potem reševati zadive, o katerih govorimo že več let. Več eh, se jih ni prijavilo za razpravo. Gospode Kajzer, prosim. Ne, se opravičujem. Ne, komisarka Gospa Riding ima, dobi besedo. Hvala, gospa predsedojoča. Želim eh, pohvaliti gospode Kajzer ne samo za to odlično poročilo, temveč tudi za eh, posvetovalni proces. V pripravi tega poročila. Torej, tu imamo zelo podroben pregled, različnih problemov, pa tudi izzivov in tudi potencijala te države. Komisija se strinja s številnimi priporočili v tem poročilu in mislim, da je to tudi dober časovni načrt za pomoč Evropske unije v tej državi, kar se tiče sedanje ekonomske in politične situacije, je ni mogoče razumeti ločeno od zgodovine te države. Če si ogledamo zgodovino te države in vidimo, da je v samo osmih eh, letih eh, ta država spostavila in institucionalne strukture in da se je izboljšalo boljšala tudi situacija na področju izobraževanja in zdravstva in da se izboljša življenski standard, potem je to tudi občudovanja vredno. Evropska unija je pomagala pri vzpostavitvi teh zmogljivosti z velikimi naložbami. Torej imamo solidno partnerstvo z južnosudanska vlada in tudi s civilno družbo tam, s ključnimi mednarodnimi par partnerji želimo oblikovati novo partnerstvo z vlado, z novim dogovorom, ki bo temeljil predvsem na vzajemni odgovornosti. V tem procesu se bomo še naprej zauzimali, za um, pomen pristopah sporazumu iz Kotonuja, tako da bo možno dolgoročno stabilno partnerstvo z EU. Želim predvsem izraziti, da se EU zaveda pomena žensk in uh, um, deklic v tem procesu. Um, sistemsko izključevanje žensk in deklet iz ekonomskega in političnega življenja je velika ovira in to je eh, seveda nauk, ki smo se ga naučili in to seveda tudi upoštevamo pri sodelovanju s to državo. Hvala, razprava je končana, glasovanje pa bo jutri ob 11.30 uri. <clears throat> Sedaj pa sledi poročila Swinburne o okviru za okrevanje in reševanje nebančnih institucij.